dnevnem redu. O tem bomo glasovali na mini zasedanju, ki bo decembra. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, to je prihodnja svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah, mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitna širitev obsega mednarodnih telekomunikacijskih pravil. Pozdravljam ciprsko predsedstvo in takoj predajam besedo ministru Luki Lukasu, ki bo spregovoril v imenu sveta. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Cenjene poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Področje mednarodnih eh, telekomunikacijskih eh, zadev je povezano veliko bolj s čezmejnim mednarodnim okvirom, veliko bolj kot z nacionalnim okvirom. Ampak kar nekaj področje, ki je tesno povezano z evropsko zakonodajo, predvsem eh, tistim regulativnim okvirom, ki ureja področje telekomunikacij. In ravno zato mora Evropska unija zagotoviti, da če se pravila spremenijo na mednarodni ravni, če to stori mednarodna Telekomunikacijska zveza na svoji konferenci, ki bo Dubaja, so pravila, ki ne bodo v koliziji z veljavnim pravnim okvirom Evropske unije. Poleg tega pa moramo zagotoviti, da se s tem nikakor ne bo omejevala Evropska unija, ko bomo v prihodnosti razvijali in pripravljali evropski pravni red. Ker predsedujemo kot ciprčani svetu Evropske unije želim danes vam povedati, da bo svet spoštoval oba cilja, ko bomo šli na svetovno konferenco. Tako se bomo izognili in ravno tako bomo nasprotovali temu, da bo prišlo do kolizije z veljavnim pravom, ravno tako bomo poskrbeli za to, da se evropski pravni red lahko ustrezno razvija, kot se bomo zato odločili. 27 držav članic eh, se bo udeležilo te konference in eh, polnopravno se bodo kot članice pogajale in zastopali eh, bomo ta okvir. To sporočilo bomo posredovali zelo jasno, glasno in odločno ostalim 163 članicam Mednarodne komunikacijske zveze, ki delujejo kot mednarodna konferenca in zveza. 27 držav članic se je zavezalo, da sklepni rezultat konference bo popolnosti usklajen s prednostnimi nalogami Evropske unije in da se bo poštoval pravni okvir ter obstoječe zaveze. Verjetno poznate pripravljalni eh, proces eh, za mednarodno konferenco o telekomunikacijah, ki je zelo kompleksen, ker ima veliko ravni, imamo tudi delovno skupino imamo tudi delovno konferenco. Evropske države članice, kot tudi komisija, sta, so zelo dejavne v tem pripravljalnem procesu in ravno tako zagovarjajo isto stališče v okviru eh, tega delovnega telesa. Tudi komisija bo del konference o mednarodnih telekomunikacijah, sicer bo imela samo status opozovalke. Uh, Polnopravno članstvo in udeležba je, je zagotovljeno eh, samo tistim, ki so polnopravne članice skladno s pravili in poslovnikom. Ampak želimo čim bolj izkoristiti eh, prisotnost eh, komisije v tem forumu, tako da bo zagovarjala cilje Evropske unije in zato bomo prosili mednarodno konferenco, da bo Evropska komisija lahko imela status opozovalke in da bo lahko ustrezno svetovala tej konferenci. Čeprav ta status eh, Evropske komisiji ne bo omogočal, da se pogaja v imenu Evropske unije, pa bo Evropske komisiji vseeno dal možnost, da prosi za besedo, ko bo tekel pogajalski proces in da bo tako svetovala in bo ustrezno komentirala ter predstavljala stališča Evropske unije. Na ta način bo lahko Evropska komisija sodelovala, kar bo tudi pomenilo, eh, da bo predstavila pomembna stališča držav članic. Že od samega začetka ciprskega predsedstva smo se pogovarjali o predlogu Evropske komisije. Vsebinsko pa je ta predlog podprl tudi svet v celoti. Cilj tega predloga je bil, da bi se izognili oziroma da bi nasprotovali morebitni koliziji sprejetih pravil s pravnim redom Evropske unije. Želimo poskrbeti za to, da se lahko evropski pravni red razvija tako, kot se bomo zanj odločili in ga sprejeli. Evropska komisija je podala še en predlog in sicer da Evropska unija, ki jo predstavlja Evropska komisija, se bo pogajala o prenovi oziroma reviziji pravil v Dubaju. V mislih imam seveda mednarodna komunikacijska pravila, ampak upoštevati moramo, da ta pravila Evropski uniji ne omogočajo, da je polnopravni pogajalski partner. Tako da ali bo Evropska komisija imela status opozovalke ali svetovalke, pa opozovalci ne morejo podati predloge, ker to ni zagotovljeno in omogočeno s poslovnikom in pravili. Ampak povedal bom naslednje. Svet se popolnoma zaveda, da mora komisija predstaviti stališče Evropske unije. Jasno pa je, da bomo morali počakati do Dubaja, da se bo to tudi uresničilo in dejanjilo. Naj omenim tudi tole. Svet priznava tudi dejstvo, da mora komisija predstaviti stališče Evropske unije, ampak samo države članice bodo imele možnost, da se o teh predlogih tudi konkretno pogajajo. To so mednarodna telekomunikacijska pravila in svet jih ne more spreminjati. Kaj pa je pomembno izpostaviti, je, da tako komisija kot države članice morajo tesno sodelovati, tako bomo zagotovili, da je stališče Evropske unije unije dosledno, da se ustrezno predstavi v Dubaju in da to storimo pravočasno. Tako da bomo lahko upoštevali kolektivno znanje in izkušnje delegacij Evropske unije. Ravno tako je še toliko bolj nujno, da zagotovimo zelo učinkovito koordinacijo na kraju samem. Tako se bomo lahko ustrezno in pravočasno odzvali, tako bomo delovali učinkovito, ko se bomo odzivali na številne predloge, ki jih bodo podale države članice Mednarodne telekomunikacijske zveze. Ciprsko predsedstvo pa je pripravilo ustrezne dokumente, svet jih je obravnaval in jih tudi potrdil. Uskladili smo prizadevanja vseh 27 držav članic, kot tudi komisije, ko smo se stankovali na to temo. 16. novembra, petek v Bruslju, je ciprsko predsedstvo v sodelovanju z Evropsko komisijo organiziralo sestanek eh, z vodi nacionalnih delegacij držav članic Evropske unije in države članice se že veselijo Dubaja, kjer bo potekala poglobljena razprava o tem, kako naj bi se usklajevali in kako naj bi ustrezno zagovarjali interes Evropske unije na tej konferenci. Upam tudi, da ko govorimo o našem odzivu na postopkovna pravila mednarodne konference, da bo to ustrezno zaobjeto v odgovoru na osno vprašanje gospe Verhajen. Recimo, ko govorimo o regulativnem področju interneta in o pristojbinah za ponudnike internetnih storitev. Naj omenim tudi tole. Če bo sprejet sklep, da naj bi Mednarodna telekomunikacijska zveza urejala in regulirala internet in da če naj bi telekomunikacijski operaterji lahko zaračunavali ponudnikom internetnim storitvam to ne bi bilo uskleno z pravili in kodeksom ravnanja, kar pomeni, da ta rezultat tudi ne bi bil skladen z evropsko zakonodajo, ki velja sedaj in ki bo veljala v prihodnosti. Skupno stališče Evropske unije mora odražati tudi naše uvodne ponudbe oziroma stališča. To se je že odražalo v pripravljalnem delu in to je tudi usklajeno z trenutnim pravnim redom. Ob koncu pa bom povedal še tole. Mednarodna komunikacijska pravila so oblikovali leta 1988 in takrat so upoštevali tradicionalna omrežja in takrat eh, so veljala ločena omrežja za ločene storitve. Sedaj pa velja, da imamo enotno infrastrukturo, ki temelji na internetnem protokolu. Zagotavljajo se vse storitve, pa naj se gre za videoposnetke, podatke ali glas. Imamo enoten okvir delovanja, imamo eno napravo. Potem pa moramo upoštevati tudi razmah telekomunikacijskih omrežij in različnih internetnih omrežij. In eh, zaradi razcveta prenosa podatkov, predvsem videoposnetkov, prihaja do velikih preobremenitev in težav. To so pomembni izzivi, ki tudi podstavljajo pod vprašaj obstoječi sistem delovanja in regulativni okvir. To velja tako za razvite dele sveta, kot tudi za manj razvite dele sveta. Svet je zavezan temu, da bo upošteval svoje pristojnosti, svoj mandat in da so rezultati v popolnosti sklenjeni z evropskim pravnim redom, tudi z našimi cilji, ki pravijo, da moramo še bolj širiti digitalno gospodarstvo v Evropske unije. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Predstavnik sveta. Spoštovano predsedstvo. Sedaj pa komisar Tajani. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči svetu, danes nadomeščam komisarko Nili Kroz. Internet, ki ga danes uporabljamo, se je razvijal prav zahvaljujoč temu, da smo inovacijskim potencialom in ustvarjalnemu duhu dali priložnost. Internet je tudi vir za gospodarsko rast, tako v Evropi, v svetu, v državah v razvoju. Na prihodnji konferenci, ki bo potekala v Dubaju, naj bi sprejeli bolj omejujoča pravila za uporabo interneta. Sprejet naj bi bil celo nov sporazum. Ampak vprašanje je, če ne bomo s tem škodili razvojnim inovacijam v tem sektorju in posledično povzročili padec gospodarstva. Je pa res, da je tudi na internetu, kjer se izmenjujejo podatki in znanje, vse več stroškov. To preprečuje nastanek novih, novih podjetij. Pomembno je, da izkoristimo ta potencial, ki ga prinaša internet. Veliko držav sprejema dodatne zakonodajne ukrepe tudi preko dubajskega procesa. Vendar so to države, ki ne spoštujejo človekovih pravic in drugih pravic v zvezi z internetom. Če ne bomo poskrbeli za to, da te države spremenijo svoja stališča, se bo ogrozilo pravzaprav kar nekaj pomembnih elementov, naprimer svoboda izražanja, zaščita zasebnosti na internetu in tako naprej. Več je treba storiti na tem področju. Evropska unija se bo seveda zoprstavila dodatni širitvi zakonodaje zlasti, ko gre za nadzor nad pretokom podatkov. Komisija bo sodelovala na tej konferenci v Dubaju. Pričakujemo, da bodo pogajanja v Dubaju izjemno težka, če posebej glede na to, kakšno je stališče nekaterih držav, ki so proti novemu sporazumu. Zato se moramo povezati z državami, ki podpirajo stališče Evropske unije. Izogniti se je treba temu, da bi bila zakonodaja preveč restriktivna. Poskrbeti je treba za dober nadzor, treba se usklajevati drug z drugim, opraviti pomembno delo. Evropska komisija je vesela, da bo tudi Evropsko združenje telekomunikacijskih in drugih operaterjev z področji informacijske tehnologije sprejela odločitev, da je treba sprejeti dodatne določbe tudi v zvezi z medpovezivostjo IP naslovov. Ampak o tem ne bi smelo biti govora na mednarodni ravni. Predlog komisije za to, da svet sprejme odločbo glede skupnega stališča Evropske unije za svetovno konferenco o telekomunikacijah, je bil sprejet 2. augusta 2012. To smo potem posredovali svetu in Evropskemu parlamentu. Naše stališče je, da bi morali poskrbeti za ustrezen nadzor nad spremembami na področju telekomunikacij. Te spremembe ne bi smele vplivati na skupna pravila Evropske unije, ne bi smeli spremeniti dometa teh pravil. Komisija, Evropska unija sta torej mnenja, da to ni primerna platforma za to, da bi natančno opredelili sisteme za nadomestila in za določene tarife potrebujemo specifično zakonodajo za področje telekomunikacij in interneta. Mi jo imamo na voljo, zato lahko tudi sprejemamo dodatne ukrepe za zagotavljanje neutralnosti na internetu. Mislimo, da je to ključnega pomena. Države članice bodo k malu sprejele tudi revidirano različico tega predloga, ki ga je predstavilo predsedstvo. Komisija je vzela na znanje podporo držav članic ki so jo lete namenile komisiji, sprejeli bomo pobude, ki ne bodo škodile nadaljnim razvojem na tem področju. Potrebujemo odprto platformo. Komisija obžaluje, da države članice niso uspele doseči sporazuma glede institucionalnih vprašanj v zvezi z to bo zastopal Evropsko unijo, kot to predvideva Lizbonska pogodba. Močan glas Evropske unije je nujen, če želimo doseči pozitiven rezultat na pogajanjih v Dubaju. Zato bo komisija storila vse v svoji moči, da bi obranila stališče Evropske unije in sicer na bolj odločen način tudi v samih pogajanjih na tej svetovni konferenci o telekomunikacijah. Hvala lepa. Eh, eh, Najlepša hvala, spoštovani gospod podpredsednik. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, v imenu politične skupine ELS pa sedaj dam besedo gospe Sabin Verhajen, dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala. Decembra bo potekala mednarodna telekomunikacijska konferenca Mednarodne telekomunikacijske zveze. Razpravljali bodo o novih eh, telekomunikacijskih standardih. Ko govorimo o mednarodnih telekomunikacijskih pravil, tukaj se mora postaviti nov okvir. Afriške, arabske države, Rusija, Kitajska želijo prenesti več pristojnosti na to zvezo in tudi ko bodo pripravili nove vladajoče strukture, želijo to povezati tudi z spletom, z internetom, ampak v rezoluciji želimo jasno povdariti, da to strogo zavračamo. Ko govorimo o prenosu informacij, ko govorimo o gospodarskem potencijalu in prenosu informacij, to bi tako omejevali. Ko govorimo o internetu, ta mora imeti določeno svobodo in tukaj pravzaprav moramo imeti možnost prostega prenosa podatkov in to je pravzaprav potencijal za gospodarski razvoj v prihodnosti tako se širi kultura, kreativnost in tako zagotovimo tudi prost pretok znanja. Internet je ne na zadnje standardin in temeljen del demokratičnih struktur in družb. MSP imajo možnost novih struktur delovanja. In tudi, ko govorimo o pogajalskem procesu, mislim, da se te pristojnosti ne smejo razširiti na področje delovanja Mednarodne informacijske zveze. Internet mora ostati odprto omrežje, spoštovati se morajo človekove pravice in temeljne svoboščine, ravno tako gospodarske možnosti razvoja. To moramo nadgraditi in tudi zagotoviti. Ko pa govorimo o pristopu več zainteresiranih strani pri upravljanju interneta. Ta se je uveljavil, ohranil in tudi v prihodnosti ga moramo zagotavljati še naprej. Tako da bi svet in komisijo pozvala, da oblikujejo skupno stališče, ko se pogajajo o mednarodnih tehnologijskih pravilih in da zagovarjajo stališče Evropske unije. Tako bomo širili potencial razvoja, svobode in zagotovili bomo ustrezen prenos teh podatkov. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naslednji govorec, gospod Kalfin v imenu politične skupine S in D za dve minuti. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. V Evropskem parlamentu eh, smo velikokrat eh, dosledno glasovali in usklajevali smo svobodo in prost pretok internetnih podatkov. Ko pa govorimo o decembrski konferenci Mednarodne komisijske zveze, imeti moramo zelo jasno stališče. Evropska unija naj bi pripravila skupno stališče in lahko povem, da je Evropska komisija podala zelo dobro podlago. Ko pa govorimo o pogajalskem procesu šlo bo za mednarodno tekmecijsko zvezo, ki deluje v okviru OZN. Imamo različne države, različne interese zastopajo te države, ampak internet je danes zelo močno orodje in velika večina držav bi to želela nadzorovati, ker jih je strah, ker strah je tako interneta, kot tudi ljudi. Kar nekaj primerov bi lahko našteli, pa naj se gre za države ali pa organizacije, ki želijo nadzirati internet. Ko govorimo o spremembi poslovnega modela, da bi ta postal manj dostopen, da bi več stav in da bi bilo več monopolov ali pa nekaj vlad in to smo že slišali, da pravzaprav imajo nacionalne internete in to je pravzaprav nemogoče, ampak tudi nekaj drugih predlogov se bo takrat verjetno predstavilo decembra na konferenci, ampak to predstavljajo zelo močne, pomembne države, ki naj bi rekle, da naj bi se reguliral internet, da bi se regulirale agencije. Rekle so, da bi države članice naj imele suvereno pravico, da bi upravljale internet na nacionalnem ozemlju. Kaj pa to pravzaprav pomeni? Kako se to naredi? Kako to povezati s suvereno pravico države, se sprašujem. Potem je nekaj predlogov, ki pravijo, da bi države članice imele enake pravice, ko bi se odločale o določenih domenah internetnih naslovih. Tako bi naredili konec eh, sistemu več zainteresiranih strani, ampak to ni možno. Zato potrebujemo skupno stališče Evropske unije, pri tem ustrajamo in mislim, da se mora v ta proces tesno upeti tudi Evropska komisija. Najlepša hvala. V imenu politične skupine ALDE Gospa Šalke. Najlepša hvala, spoštovani gospod predstojoči. Veliko smo slišali o pravilih, ampak naj omenim bistvo in kontekst, eh, v okviru katerega smo se pogajali o tej rezoluciji. Internetni svet in tehnologija so spremenili bliskovito zelo svet in to je pravzaprav možnost, da se dokumentirajo tudi kršitve človekovih pravic. Ampak tudi za poslovanje, za podjetnike imamo veliko novih priložnosti, ki so res razborljive. Ko pa govorimo o monopolih, lahko jih veliko bolje spodbijamo v preteklosti pa so vlade oziroma mediji imeli nadzor, ampak istočasno moramo biti previdni, da ne bo prišlo do novih monopolov. Revolucionarne spremembe pa vedno pomenijo tudi proteste nekaterih, ki imajo določene interese. Poslovanja, profitabilni modeli, potem vlade, ki želijo nadzirati zlo. Multinacionalke so novo bojišče, nova arena. In Mednarodna filmska zveza je morda bila nekoč obskurna organizacija, ki je pripravljala standarde, ampak te standarde se vse bolj uporablja v politične namene, ko govorimo o deterializaciji interes, interneta in ko govorimo o tem, kdo bo nadzoroval internet, ko se bodo oblikovali novi poslovni modeli. Potem govorimo o neželeni elektronski pošti, o spemu, govorimo o kibernetski varnosti, govorimo tudi o določenih storitvah voice over, govorimo o kriminalizaciji, recimo Afrika je zelo pereč eh, primer. Tudi na nizozemskem imamo eh, kar nekaj težav in tukaj smo zagovarjali internetno neutralnost. Uh, V naši rezoluciji smo počrtali bistvene vidike upravljanja interneta. Nekateri pravijo, da je pravzaprav to nekakšno protislovje, ko govorimo o terminologiji, ampak jasno je, da je internet zelo dobra platforma, ni pa veliko predpisov na tem področju. Danes zelo konkretno govorimo o Mednarodni telekomunikacijski zvezi, ki je sklicala sestanek eh, v Dubaju. To je konferenca o mednarodnih telekomunikacijah. In smiselno je, da bi te standarde nekoliko ažurirali, ker jih nismo ažurirali že kar nekaj časa. Ampak mislim, da moramo upoštevati eno zadevo, namreč gre za nezavezujoč, nezavezujoč okvir delovanja. In spodbuja se primer najboljših prak. 27 držav članic se je razvijalo in če Evropska unija želi biti globalnjak, ker želimo, da se naš glas sliši, potem moramo zelo glasno govoriti z enim glasom. In Poskrbeti moramo za to, da je internet javna sfera, kjer se spoštujejo temeljne pravice. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Šake. V imenu zelenih, gospa Anderstotr, za eno minuto. Thank you, chairman, colleagues. I'm very happy that the parliament... Najlepša hvala. Vesel Hvala sem, da Evropski parlament govori sedaj o, o konferenci o mednarodnih telekomunikacijah ko govorimo o tem, kako se komunicira na mednarodni ravni, eh, potem moramo upoštevati eh, tudi to, da se javnost veliko krat izključi in da se temu ne posveti ustrezna pozornost. Ampak mislim, da se je pokazalo, da Evropski parlament v zadnjem tednu lahko zagovarja tudi interesa javnosti, ko gre za mednarodne telekomunikacije. Pripravili smo resolucijo, kjer smo zelo jasno povdarili, kakšno je naše stališče pri upravljanju mednarodnih telekomunikacij in komunikacijske tehnologije. Govorili smo tudi o preglednosti, govorili eh, smo o procesu pogajanj eh, za to konferenco, kar je danes počrtal tudi svet. Hvala vsem kolegom iz političnih skupin, ker smo zelo dobro sodelovali. Upam, da tako komisija in svet bodo upoštevali v prihodnjem delu tudi naše predloge. Najlepša hvala, sedaj pa ostali govorniki. Začel bom z gospodom Gunnarom Hökmarkom, ki ima na voljo dve minuti. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Mislim, da se vsi strinjamo v Evropskem parlamentu, s komisijo, svetom, da je najpomembnejša naloga zavarovati svobodo interneta. In vesel sem, da slišimo, da res vlada soglasje na to temo. Vsi vemo in tudi danes smo slišali, da je svoboda interneta predpogoj za njegov razvoj. In vsi zelo dobro vemo, da je ta svoboda pomenila tudi prost pretok informacij in svobodno izražanje. Svoboda interneta je preoblikovala našo družbo in ta družba se bo v prihodnosti tudi spreminjala ravno zaradi interneta. Ampak poskrbeti moramo za to, da bo to še vedno neodvisno, da bo svobodno. Vemo, kaj se je dogajalo, kar nekateri režimi bi radi ogrozili in ohromili eh, ta razvoj. Ravno zaradi razlogov, ki smo jih že izpostavili, kar jih svoboda izražanja skrbi. In ravno zato mora to sporočilo biti zelo jasno. Evropska unija mora to svobodo in neodvisnost zavarovati in obraniti. Ravno tako pa moramo poskrbeti za to, da ne bomo to izrabljali kot opravičilo za tiste, ki želijo na to področje posegati. Pomembno je, da mi ne bomo dali na voljo možnosti, da se določeni strežniki blokirajo tako pri nas, kot tudi druge. Ker vedno se bo lahko to izrabljalo, to bodo izrabljale tiste silnice, tisti režimi, ki so najbolj in največji zagovorniki, da se prost pretok informacij ogrozi. Pomembno pa je tudi, da ko govorimo o internetu, smo priča določenim spremembam, tako v prihodnosti, kot smo jim bili priča tudi v preteklosti. In najbolje je, da še vedno zagovarjamo pristop, ki pravi, da se ta razvoj ne hromi in ne ogrozi. Tako cenim prizadevanja tako sveta, kot tudi komisije, ki so bili zelo odločni in energični pri tem pristopu. Najlepša hvala. Eh, hvala. Naslednja je Debora Srakani, ki ima dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes smo večkrat omenili, da bo decembra Agencija Združenih narodov za telekomunikacije zasedala v Dubaju. Na tem srečanju se bomo pogajali o novih pravilih na področju telekomunikacij. Ne smemo pozabiti in vesela sem, da je gospod Tajani to povedal, da smo do danes opravili kar nekaj dela in to delo ne bi smelo biti postavljeno pod vprašanje. Ne smemo dopustiti, da bi neka nacionalna, nadnacionalna struktura zaobšla pravila, ki jih je sprejela Evropska unija. Številne države so seveda premalo demokratične, delujejo premalo pregledno in ne zagotavljajo svobode govora. Zato mislim, da bi morali tudi svobodo, odprtost, inovacije, sodelovanje zagotoviti v kontekstu interneta. Zaščititi je treba vlogo, ki jo igra internet. Internet lahko odigra pomembno vlogo tudi pri dajanju novega zagona rasti in zaposlovanju. Ponuditi mora enake možnosti vsem. Vesela sem, da namerava Evropska unija v Dubaju nastopiti enotno in govoriti z enim glasom. Na, za pogajalsko mizo večkrat dobimo na voljo tudi določene sporne predloge. Zlasti so sporni tisti, ki postavljajo pod vprašanje neutralnost omrežja in se nanašajo na upravljanje za omrežjem svobodo na internetu je treba zagotoviti istočasno pa tudi zaščito podatkov in zasebnost državljanov. Vlada je tista, ki bi morala poskrbeti za zavarovano telekomunikacijo med posameznimi državljani, istočasno pa bi morala poskrbeti tudi za varnost podatkov, ki se prenašajo preko interneta. Mislim pa, da bi morali istočasno zaščititi tudi zasebnost državljanov, sicer bomo delovali v nasprotju z načeli Evropske unije. Hvala. Uh, Zdaj pa dajem besedo podpredsedniku komisije, gospodu Tajaniju. Najlepša hvala vsem poslankam in poslancem, ki so podprli stališče komisije. Hvala, ker nas podpirate pri tem, da obranimo svobodo na internetu. Pa ne samo svobodo na internetu, ampak da obranimo tudi vrednote, na katerih temelji Evropska unija podpredsednico komisarko Kroiz bom seveda obvestil o tej razpravi. Parlament je predlagal nekaj resolucij, v katerih prosi, da bi tudi svet dobil mandat za pogajanje na tej konferenci v Dubaju skladno s členom 118 pogodbe. Mislim, da bi morali v Evropski uniji poskrbeti za varen internet, za svobodo na internetu in za zaščito zasebnosti. Hvala. Hvala, gospod podpredsednik. Zdaj pa v imenu sveta, gospod Luka. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Mislim, da sem nekoliko zlorabil vašo eh, radodarnost, kar zdaj v čas zagovora v prvem prispevku, ampak naj povem, da konference kot je ta so izredno pomembne za prihodnost Evrope. Karkoli, kar nam bo omogočilo, da na teh konferencah govorimo z jasnim in glasnim glasom, je seveda dobrodošlo in moramo se zavedati, kakšna je vloga tovrstnih konferenc v času, ko se tehnologija in tudi vsebine tako hitro razvijajo. Zdaj je potrebno urejanje politik na mikroravni, ampak vendarle moramo zagotoviti, da bo splošna usmeritev ostala e, usmerjena v tehnološko in omrežno neutralnost. Zahvaljujem se e, zanim, parlamentu za zanimanje, ki ga je izkazal za. Eh, to konferenco in za vso vašo podporo predsedstvu in naj vam zagotovim, da imamo vsekakor namen po najboljši moči varovati interese Evropske unije v Dubaju. Želimo pravila, ki bodo posem usklajena z našo zakonodajo. Najlepša hvala. Najlepša hvala svetu. Prejel sem tri resolucije ob zaključku, ob zaključku te razprave. S tem je razprava končana, glasovanje pa bo potekalo v četrtek. Zdaj pa prekinjamo zasedanje do 21.